ich erkläre die am. siebzehn juli Zasedanje Evropskega parlamenta, ki smo ga prekinili 17. julija, nadaljujemo danes. Povedati pa moramo žalo novico.